točke. Gospe in gospodje, kar nekaj obvestil bi vam rad podal. Na podlagi eh, prekinitve zasedanja 7. 7. 2011 raz, zapisnik je na voljo ali imate kakšne komentarje glede zapisnika? Ne. Dobro. Dnes artikujem nadaljna sporočila. Skladno s pravilom 2.1.1 odstavek 3